Good morning, everybody, and welcome. Can we... Dobro jutro vsi skupaj in dobrodošli. Ali lahko sprejmemo današnji dnevni red? Odlično. Še nekaj sporočil. Seja se prenaša po spletu in tam bo tudi ostala. Dokumente lahko najdete v aplikaciji e-meeting. In jutri zjutraj bomo imeli tudi predstavitev te aplikacije. Če vas zanima, če to zanima vaše asistente, potem bodite jutri zjutraj točni. Na voljo je tudi novi novičnik. Javne predstavitve, o tem bomo govorili nocoj na seji koordinatorjev. Naslednji četrtek je precej poln dan za naš odbor. Smo pridruženi odbor za zaslišanje Moskoviči, na to Koska. Nekateri bi radi eh, poslušali še tisti, eh, tisti, tisto javno zaslišanje in morda eh, potrebujemo nekaj časa, zato da bodo koordinatorji lahko dobili povratne informacije po zaslišanjih, eh, zato da bomo lahko gotovili, če je treba napisati pismo podpore ali ne. Pogovarjamo se z drugimi predsedniki odborov, ampak nekateri predlagajo ureditev, ki bo otežila vaše potovanje eh, četrtek zvečer. Pričakujem pa, da večina od vas želi potovati v četrtek zvečer. Tako da to bom poskušala razrešiti. Potrebujem pa še nekaj časa, da pridobim dodatne informacije. Več o tem pa na seji koordinatorjev nocoj. Ali lahko sprememo zapisnik? Prav, hvala. And now we move on to this morning's main item. Sedaj pa glavna točka za danes jutre. Predstavljam Josefa Dana, ki je vršile zdolnosti direktorja v direktorju C, ukvarja se z oceno učinka in, evropski doda, eh, in eh, z evropsko dodano vrednostjo. Predstavil v poročilo o stroških ne Evrope. Vem, da ste na tem delali že več mesecev, tudi sama sem med počitnicami pridno brala to besedilo. Z nami pa so tudi strokovnjaki, ki so pripravili pet različnih delov tega poročila. Če se beseda gre tebi, mislim, da bo vsak od vas dobil približno pet minut, na to pa bomo imeli vprašanja. Morda bi bilo dobro da bi prisluhnili trem predstavitvam in na to trem krogom vprašanj. Najprej prva polovica vprašanja, na to pa druga polovica in še enkrat krog vprašanj, če se strinjate. Morda nam lahko poveste, kdaj bo to poročilo na voljo v več kot enem jeziku. Seveda, gospa predsednica. Najlepša hvala vedno je velik privilegij biti v odboru IMKO. Hvala, da ste me povabili na današnjo sejo. Vem, da se, ste številni že več let v tem odboru. Sam sem prav tako eh, seznanjen z delom odbora. Danes predstavljam direktorat za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Nastal je leta 2012. Predsedstvo ga je vzpostavilo zato, da bi eh, imeli v Uniji nova orodja, zato da bi lahko parlament eh, pripravljal boljše ocene učinka, bolje nadzoroval to, kar se dogaja. Danes predstavljamo zelo zanimiv projekt, ki ga je pri nas naročil odbor IMKO. To je precej debel dokument in gospe predsednici lahko takoj odgovorim, da uh, eh, dokument lahko prevedemo v vse jezike. Če pa želite, lahko prevedemo tudi eh, druge podrobnosti, analize in podobno. Material bo na voljo članom in članicam odbora, ker vemo, da gre za pomembne informacije tudi za vas. Razviti želimo nekakšno dobro osnovo, dobre temelje. leta 1983 je eh, profesor Albert in pa gospod Bol sta pripravila eh, poročilo na temo stroškovne Evrope. Vzpostavila sta koncept tega, da obstajajo stroški ne Evrope in eh, na to je leta 1988 profesor Kečini pripravil poročilo in ugotovil je, da so stroški 200 milijard uh, eh, ekujev, kar pomeni uh, eh, 800 milijard evrov v današnjem denarju. Mi smo revidirali njegovo delo, določili smo pet kategorij, pet področji in prosili pet strokovnjakov, da predstavijo študije na različnih področjih. Dejali ste, da bi bilo dobro najprej prisluhniti trem, prav, to je vaša odločitev, prosili ste nas, da delamo na petih različnih področjih. Strokovnjaki so delali neodvisno, med sabo niso sodelovali, tako da imamo pet eh, ločenih, neodvisnih pogledov na enotni trg. Verjetno je zadeve malce težko brati, ampak v tabeli najdete pregled tega, kar nam bodo predstavili eh, strokovnjaki. Marko Hnefner bo spregovoril o eh, prostem pretoku blaga. Vsaj 183 milijard na leto imamo tukaj. Na to bomo prisluhnili eh, prostemu pretoku storitev, približno 338 milijard na to javna naročila 36 milijard, na to e-trgovina in pravni red za potrošnike. Ocene se tukaj približno 36 do 58 milijard evrov na leto. To so zelo visoke številke. K temu pa lahko dam, dodamo še različne ocene učinkov, ki jih je pripravila komisija. Če si pogledamo področja, ki se ne. Uh, ki se ne povezujejo, to pomeni 362 milijard, kar pomeni vse skupaj 1,5 biljona evrov, kar je precejšen. Eh, del celotnega proračuna. Mislim, da je dejstvo, da je potencijala za rast tukaj ogromno. V našem, eh, naši sintezi sem zapisal nekatere sklepe. Ti sklepi pa se nanašajo na dejstvo, da je veliko težav osredotočenih na različno zakonodajo po državah članicah. Zato plačamo določeno ceno in odbor si lahko pogleda, kako bi lahko spremenili politiko, zato da bi izkoristili potencial, ki tukaj obstaja. Če dovolite, gospa predsednica, bom sedaj besedo predal strokovnjakom, ki bodo lahko opisali, kaj so ugotovili in mislim, da bo to zelo zanimivo. Thank you. Thank you. Thank you Najlepša hvala. Vsi, ki spremljate to sejo od zunaj, lahko dostopate do teh dokumentov na spletu v aplikaciji e-meeting. prilagala sem, da obravnavamo najprej eh, prost pritok blaga, na to prost pritok storitev, na to se losimo potrošnikov digitalnega enotnega trga in pa javnih naročil. Se strinjate? Prav. Hvala. Pa nadaljujemo. Much, uh, Joe, Najlepša hvala za ta uvod. Hvala, da ste nam dali možnost, da predstavimo našo študijo. Prost pretok blaga je eden izmed glavnih elementov enotnega trga. V naši študiji smo ugotovili, da tudi po 20 letih od ustanovitve trga še vedno obstaja veliko ovir na trgu. Veliko je eh, netarifnih ovir in pa ovir za tuje investicije. Potencijal notrega trga za blago je uh, od 183 do 260 milijard dolgoročno gledano. Ti učinki so različni po državah članicah. Sedaj bom uh, natančneje pokazal, kako smo prišli do teh rezultatov. Tri vprašanja smo zastavila, zastavili na različnih ravneh. Najprej, najprej eh, raven 28 Eh, držav članic, kaj bi se zgodilo, če bi odpravili obstoječe trgovinske ovire. Na nacionalni ravni smo poskušali ugotoviti, kako so ti učinki porazdeljeni po različnih državah članicah. Na bolj sektorski ravni pa smo poskušali učiniti, uh, ugotoviti, kako uh, bi usklajevanje privedlo do boljših rezultatov, še posebej na področju gradbeništva. Na ravni Evropske unije, smo uporabili, uporabili ekonometrični model trgovine, da bi napovedali uh, eh, učinke odprave trgovinskih eh, ovir. Uporabili smo podatke Mednarodnega sklada, Svetovne banke in podatke OECD-a o e eh, nacionalnih zakonih na področju trgov in trgovine naj predstavim ta gravitacijski model, ki smo ga uporabili. Gre za model, ki se uporablja za bilateralno trgovino. Imamo fizične ovire, naprimer eh, odaljenost dveh držav, na to kulturne ovire, če imajo te države enake jezike ali ne, na to tarifne ovire, naprimer eh, carinske dajatve, pri primeru Evropske unije teh seveda ni več, na svetovni ravni pa še vedno obstajajo. Na to ovire za neposredne tuje investicije, ki ovirajo podjetja, ki morajo vzpostavljati hčerinske družbe in posrednike, kar ima vpliv na trgovino in eh, prost pretok blaga. In na to še netarifne ovire, pomankanje usklajevanja, eh, upoštevanja zakonodaje drug drugega, pa tudi drugačna obravnava tujih dobaviteljev. Takšne so naše matematične enačbe, nočem se spuščati v podrobnosti, ampak bistvo je, da so netarifne ovire in ovire za neposredne tu investicije tiste, ki najbolj vplivajo na trgovino znotraj držav članic in tudi globalno. Uporabili smo parametre tih, teh enačb in poskušali ugotoviti, kaj bi se zgodilo, če bi te ovire odpravili. Tukaj so rezultati našega pristopa. Ocenjujemo Eh, različne scenarije. Naprimer, če bi popolnoma odpravili vse ovire, to je eno scenarijo. Bolj realistični scenarij je, da bi imeli določeno mero usklajevanja in pri tem smo uporabili eh, tiste najniže ovire v skladu s podatke OECD. Glede eh, odprave ovir za neposredne tuje investicije smo ugotovili, da bi lahko s tem pridobili od 81 do 98 milijard, kar je približno ni cela pet odstotka BDP. Glede netarifnih ovir pa smo ugotovili, da bi se lahko trgovina povečala od 102 do 171 milijard eh, evrov dolgoročno, kar je približno do enega odstotka BDP-ja. Ta scenarij upošteva, da bi vse države Eh, odpravile oziroma zmanjšale svoje ovire, kar je morda malce nerealistično, ampak vseeno potencijala je tukaj veliko. Na nacionalni eh, ravni smo ugotovili, da so ti učinki neenakomerno porazdeljeni po državah članicah. Nove države, balske države, Latvija, Litva in Estonija, bodo več pridobile eh, z odpravo ovir, zaradi tega, ker ODCD te države karakterizira kot države, ki imajo više ovire za eh, tuje neposredne investicije in netarifne eh, in tudi več netarifnih ovir. Uporabili smo tudi ta model za eh, sektorje, naprimer sektor gradbeniškega materijala, kaj se je zgodilo julija 2013, ko je prišlo do spremembe v direktivi, ta je postala uredba kar pomeni, da je usklajevanje zavezujoče. In eh, preverili smo, kaj se je zgodilo po tej spremembi. Ugotovili smo, da je trgovina znotraj Evropske unije narasla za 3 odstotke v enem letu. Sedaj pa bom besedo predal Žaku Petmancu, ki bo govoril o prostem pretoku storitev.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 perhaps jump in here, Chair, just to mention that the example just given of 3% increase in intra-EU trade was after... Trgovina se za 3 odstotke povečala potem, ko je bila sprejeta zakonodaja, ki jo je potrdil tudi odbor IMKO. To sem želel eh, povedati. Gre za gradbeniški material. Gradbeni material. Se pravi, čujem. Um, single market for services and Enotni trg za storitve. Troje smo poskušali narediti. Prvič, rad bi povdaril, da so storitve predvsej drugačne kot blago. Pri blagu lahko posplošujemo, pri storitvah pa ne. Gre za eh, zelo raznoliko področje, kar je težavno tudi za raziskovalce, pa seveda za zakonodajalce. Za vas. Zato smo najprej opredelili sistem enotnega trga za storitve. Ni veliko ljudi, ki dobro razumejo ta sistem. Na to smo nekaj povedali o vrzelih in o kvantifikaciji, o podatkih. Kakšen, kakšna je opredelitev teh storitev? S tem smo se ukvarjali. Na to smo identificirali pomankljivosti, vrzeli, ki je še veliko raznolikosti pa tudi pomankljivosti eh, pri delovanju. Pogosto gre namreč za vprašanje eh, konkurence, ne zgolj eh, odprave ovir. Tukaj vidite, in morda je to težko prebrati, ampak številni imate v rokah fizično kopijo in na uporočilo je to na strani 19, če vas zanima, v povzetku gospoda uh, Daneja pa prav tako najdete Eh, te podatke. Poskušali smo zelo zapleteno strukturo zapisati na eni strani poročila. In na kratko bi rad pojasnil, kako je treba definirati enotni trg za storitve. Začne se z glavo. Z glavo, eh, s pogodbo. Najprej splošne zaveze na to prosto. Eh, prost pretok, prosto gibanje, na to konkurenčnostna politika in pa uredbe in evropski standardi. Če se osredotočite zgolj na uredbe, na zakonodajo in pozabite na drugo, ne boste dobili dobrega rezultata. Veliko je odvisno od te eh, pogodbene glave. Na to režim horizontalnih storitev, ki deluje zaradi eh, te pogodbene glave naprimer eh, direktiva o horizontalnih storitvih, na to javno eh, naročanje, javna naročila, infrastruktura za eh, omrežne industrije, kar je precej problematično, ker imajo države članice precej več besede na tem področju in tudi precej več denarja. Notranji trg trpi zaradi te fragmentacije pri sprejemanju odločitev. Včasih je načelo subsidijarnosti težava. In včasih potrebujemo agencije Evropske unije, delovati morajo drugače, eh, notranji trg ne bo deloval. V vsakem primeru pa pride do razdrobitve eh, pristojnosti. Na to režim eh, sektorskih storitev imamo šest kategorij, finančni trgi, promet, omrežni sektori, regulirani poklici in pa dve posebni kategoriji, začasne čezmejne storitve in pa občutljivi eh, sektori, ki jih ne najdemo v eh, direktivi o storitvah. In na to še horizontalni eh, režimi, ki so prav to tako težavni, logistika, digitalni enotni trg in horizontalni pravni red, vse to je treba upoštevati in eh, obravnavati ločeno. Modelov nismo pripravili sami, ker je naše poročilo preveč široko zastavljeno za kaj takšnega. Zbrali smo eh, tiste najnovejše dokaze, ki smo jih lahko našli, ki smo jih lahko kvantificirali. In na tej tabeli vidite, kaj velja za direktivo o storitvah. Direktiva o storitvah, finančni trgi, zato imamo precej eh, dobre podatke, enako velja za eh, e-trgovino in plin in elektriko. Sedaj vemo tudi, da obstaja um, poročilo o uh, že tr, tovoru na železnicah, ampak to področje je zelo težavno obenem pa v veliki meri vpliva na konkurenčnost podjetij in na logistiko kot takšno. Mislim, da moramo narediti nekaj predvsej bolj pogumnega na tem področju. Obstajajo ocene, ki so na voljo tudi Evropskemu parlamentu, ampak morda ne odboru IMKO. Pri poklicnih profesionalnih storitev nimamo veliko podatkov, kar je žalostno. Tistih najosnovnejših podatkov nimamo. Ne vemo, naprimer, koliko eh, odvetnikov, poklicnih odvetnikov lahko deluje v Evropski uniji. Rečete lahko, da verjetno nista dva, to je res, ampak pogovorite se lahko s tistimi, ki so včasih delali v generalnem direktoratu eh, Markt in videli boste, kako težko je kvantificirati te podatke. Takole gledamo mi na poročilo, zato smo pripravili tale pregled spodaj imamo 337 milijard, zgoraj 637 milijard, na, nad tem pa imamo eh, nekako sivo področje, za katerega ne vemo, kako veliko je. Bodi si ga ne moremo kvantificirati. Eh, komisija je 15. maja pripravila ogromno študijo o finančnih storitvah, naprimer. Kvantificirali so tri vidike, ostalega pa ne kljub temu, da so to precej ogromne eh, številke. Ti elementi morda eh, niso deležni kvantificiranja, ne, ne moremo jih analizirati, ampak vseeno so zelo pomembni. Zavedati se moramo, da včasih mešamo jabolke in eh, hruške in zato moramo rešiti ta vprašanja. Poslanci eh, po včasih preveč pozornosti eh, posvečate številkam, ampak treba se zavedati tudi to vrstnih težav. Bi kar začeli z vprašanji ali pa raje najprej upravimo vse predstavitve. Prav, bomo šli naprej. Eh, naslednja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 spregovoril bom o določenih vidikih digitalnega enotnega trga, predvsem povezanih z e-trgovino. Skušali smo pregledati zakonodajo in opredeliti vrzeli v zakonodaji, pogledali pa smo si tudi, kako se ta zakonodaja izvaja. Torej, kakšne so vrzeli pri izvajanju zakonodaje? Opredelili smo te vrzeli, za nekatere uh, smo skušali tudi uh, kvantificirati stroške. Če se lotimo kar vrzeli, naj povem, da so tri področja, kjer eh, smo uh, podali kvantitativne ocene precej dobro. Uh, Prva stvar je računalništvo v oblaku. E, tukaj e, gre za mm, neusklajenost zakonodaje na tem področju e, in tudi za neodgovornost e, dobaviteljev oziroma ponudnikov teh storitev. Potem je tu drugo področje, to so plačila tu morda ni toliko zakonodajnih vrzeli, je pa veliko raznolikosti eh, med eh, samo prakso eh, trgovanja v državah članicah. Tu je pomembno, kaj ti čezmejna plačila so zato dražja, kot bi bila sicer. Tretje področje, ki smo ga proučili, pa so poštne storitve, storitve pošiljk in paketov. Eh, kar veliko eh, blaga se kupuje na ta način in to blago je treba dostaviti. Na tem področju spet nismo opazili pomankanja zakonodaje, ampak eh, je problem naslednji. Predvsem gre za dostop do informacij o različnih možnostih dostave. Nekatera, nekatere možnosti so drage, potem tudi ni vedno možnosti čezmejnega eh, pošiljanja in tako naprej. Pomembne so tudi vrzeli, ki jih ne moremo opredeliti kvantitativno. Ena takih vrzeli so uh, e-podpisi, digitalni podpisi in e-identifikacija. Uh, tukaj Eh, bi lahko veliko pridobili, če bi vzpostavili to novo interakcijo med eh, potrošniki in podjetji. Eh, ampak na tej stopni še ni bilo možno podati ocene. Da pa vseeno zagotovim nekaj številk. Na treh področjih, ki smo jih obravnavali, so stroški v višini 56 milijard največ pri računalništvu v oblaku. Potem smo naredili še drugi korak, te ocene stroškov na, raz, na različnih področjih, na treh področjih smo skušali vključiti v makroekonomski model eh, EU in skušali ugotoviti, eh, kakšen dobiček bi lahko imeli, če bi te vrzeli zapolnili. Ne, ne na ravni BDP-ja EU bi bil eh, dohodek lahko okrog nicela 4 odstotka, eh, ustvarjenih pa nicela 22 milijonov novih delovnih mest. Eh, te vrzeli se nanašajo samo na tri področja, ki smo jih proučevali bolj podrobno, ne gre pa za celotno področje mm, enotnega digitalnega trga. Eh, za zaključek pa naj povem, da se digitalno gospodarstvo povečuje, vse bolj se povezuje z tradicionalnim gospodarstvom, meje so zabrisane in eh, vse preostale vrzeli bodo eh, postajale vse pomembnejše. V zadnjih letih je bilo veliko zakonodajne dejavnosti, vse skupaj zato morda še bolj zapleteno, ampak zato je potreben eh, pameten sistem eh, nadzora. Treba je eh, pogledati, ali nova zakonodaja rešuje probleme, ki so se pojavljali. Še ena stvar pa je v tem, da na številnih področjih to lahko prinese tudi kar nekaj koristi. Eh, obstajajo tudi alternative novi zakonodaji za izboljšanje digitalnega enotnega trga. To področje se razvija tako hitro, da zakonodaja vedno potrebuje eh, nekaj časa, da ujame razvoj digitalnega področja. Predstavili smo številke za tri specifična področja, ampak eh, jasno je, da so eh, številke tu eh, precejšne in da so vrzeli tudi precej velike. Hvala. And were you also giving the presentation on? Eh, bomo zdaj slišali tudi predstavitev o javnem naročanju in potrošnikih. Da. Okay, good morning. Um, I'm going to speak to you today about the... Hvala. Govoril bom o stroških ne Evrope na področju javnega naročanja. Najprej naj povem nekaj o ciljih. Prosili so nas, da ocenimo uh, stroške vrzeli, ki obstajajo v trenutni evropski zakonodaj na področju javnega naročanja in koncesij. Eh, analizirali pa smo tudi koristi, eh, ki bi jih imeli od eh, enotnega trga. Zdaj pa pristop. Pregledali smo literaturo, s tem smo zbrali dokaze, ki so nam pomagali oceniti, kakšne bi bile koristi in kakšni stroški. S tem smo ustvarili tudi neko osnovo, ki nam je zagotovila potem študijo naših primerov. Drugi element eh, so bile raziskave. Eh, tukaj smo zbirali bolj kvantitativne informacije. Eh, pogledali smo tudi druge študije oziroma podobno smo ukrepali kot pri drugih študijah. Zbirali smo dokaze za ekonomsko analizo Pripravili smo tri študije primerov, eh, opazovali smo probleme, eh, ki jih imajo organi podeljevanja teh eh, koncesij in pa sami naročniki. Zbirali smo vzorce, naredili deskriptivno analizo in se tudi pogovarjali z gospodarskimi akteri. Tako smo bili v stiku z dejanskim stanjem na terenu. Na koncu pa smo naredili še ekonomsko analizo, to bo verjetno za poslance najbolj eh, zanimivo. Eh, s tem smo ocenili stroške in koristi. Najprej vrzeli, ki smo jih opredelili v zakonodaji javnega naročanja. Eh, najpomembnejša točka tukaj je, da so to vrzeli, ki so obstajale že pred novo zakonodajo, ki je bila uvedena januarja 2014. To nam je dokazala tudi naša študija, ki temeli na uh, dokazih oziroma uh, na zbiranju dokazov. Mm, januarja je bila potem uvedena nova eh, zakonodaja, ki bo morda stvari izboljšala. Naša kvantifikacija pa uh, izhaja iz stanja pred sprejemom nove zakonodaje. Torej, Eh, to moramo upoštevati, ko uh, zdaj opazujemo te um, vrzeli. Eh, pomankanje jasnosti in sam obseg zakonodaje, obseg direktiv, morda obstajajo še kakšne možnosti, pa se jih ne zavedamo. Potem postopki, tudi tukaj ni vse jasno, premalo je fleksibilnosti v postopkih in s tem smo. Eh, se ukvarjali tudi v novi zakonodaji oziroma to je skušala rešiti nova zakonodaja. Potem eh, strateško naročanje, ko gre za okoljske cilje in podobno. Mm, tukaj obstajajo določena tveganja. In to področje eh, ni dovolj zastopano v novi zakonodaji. Potem eh, Naslednja vrzel je dostop. E, tukaj obstajajo problemi, obstajajo razlike med državami članicami, tako e, glede e, upravljanja, potem pogodbi naročil. To so vse vrzeli, ki so obstajale pred sprejemom zakonodaje v začetku tega leta pri koncesijah je bila evropska zakonodaja pred letošnjim letom zelo omejena. E, torej, trgi koncesij so bili v glavnem e, samo nacionalni, domači trgi. Zdaj pa nekaj ugotovitev. E, rekli smo, da je bilo veliko administrativnih stroškov, premalo jasnosti. E, Eh, in to tako na ravni eh, naročnikov kot eh, organov, ki podeljujejo naročila in koncesije. Kvantitativno pa smo izbrali dva pristopa. Mm, nobeden od teh ni popoln. Prvi je temeljil na študiji, ki smo jo izvedli leta 2006. Takrat smo pripravili oceno Od takrat pa je prišlo tudi eh, do širitve Evropske unije, eh, inflacija eh, je nastopila. In če primerjamo, kakšne bi bile koristi danes s tistim, kar je bilo napisano v izvornem poročilu Čekini, torej, če to primerjamo, vidimo, da bi lahko prihranili 49,7 milijard. V drugi študiji pa smo primerjali različne podatke med dejanskimi pogodbami in možnostmi, ki še obstajajo. In eh, ta pristop smo uporabili za eh, primerjavo in preverjanje. Tukaj pa bi lahko prihranili 57,3 milijarde na leto. V zaključkih eh, smo se osredotočili na naše osredne ocene, ki znašajo okrog 22,7 eh, milijard. Eh, toliko bi lahko prihranili. Nekaj vrzeli bomo z novo zakonodajo pokrili, vendar tega v tem trenutku še ni mogoče oceniti. Kajti vse spremembe se še niso zgodile nekaj vrzeli še obstaja, to so pravzaprav eh, naravne ovire, vedno bodo eh, obstajale recimo težave s prevodi in tako naprej. In eh, te ovire oziroma omejitve bodo vedno obstajale. Vendar pa so pretekle zakonodajne spremembe obetavne in lahko prinesejo. Uh, nekaj pozitivnega. You, on, um... Hvala. Zdaj pa še potrošniki. Yeah, so it's, it's Hvala. Uh, Govoril bom eh, v imenu kolega Marka Pikoka, ki je pripravil to študijo, ampak danes ni mogel priti na to zasedanje. Pristop je podoben. Skušali smo pregledati zakonodajo na področju potrošniškega akija. Eh, na določenih področjih smo opredelili vrzeli, eh, pripravili smo študije primerov, Eh, predvsem na področjih, kjer se nam zdi, da bi eh, potrošniki in podjetja lahko bili prizadeti. Potem eh, smo pregledali zakonodajo, izhajali smo iz teh študij. Ni bilo sicer izvedljivo, da bi pripravili neko splošno številko, ampak eh, o tem bom spregovoril še v nadaljevanju. Kje so torej te vrzeli pri potrošnikih? Številna področja so eh, eh, pod vplivom teh vrzeli. Fragmentirano se izvaja obstoječa zakonodaja. To je lahko problem, potem nekaterih področji zakonodaja sploh ne pokriva, naprimer eh, eh, transakcije, ko potrošniki eh, prodajajo blago. Potem so tu transakcije med samimi potrošniki. tukaj eh, imam v mislih predvsem uh, dražbe na spletu, kot naprimer eBay, uh, to ni pokrito, potem imamo uh, področje uh, kreditov za potrošnike, uh, tudi tukaj stvari niso urejene in pa uh, igre na srečo, predvsem uh, prek spleta. Uh, Eh, pripravili smo torej te študije primerov, skušali smo eh, se osredotočiti na tri področja, na potrošniške kredite, na jamstva in pa igre na srečo prek spleta. Prišli smo do naslednjih številk. Eh, številke so bile največje na področju igr na srečo. 5,5 milijard evrov je tukaj v igri in to je posledica predvsem eh, različnih eh, pogojev, ki jih nudijo eh, organizatori igr na srečo. Če bi uh, tukaj uvedli enotni trg, potem bi lahko bolj poenotili pogoje uh, Naslednji vidik pa je obravnava oziroma določbe eh, v zvezi z ljudmi, ki so odvisni od igr na srečo in eh, enotni trg bi tukaj lahko stvari izboljšal. To je tudi vključeno v te številke. Potem eh, krediti, tukaj so številke nižje in izhajajo iz dejstva, da bi lahko do konvergenčnosti eh, prišli z več eh, čezmejnega sodelovanja. A številke pa, kot rečeno, tukaj niso prav visoke. Potem smo naredili še nekaj. Skušali smo razmisliti o tem, Eh, kakšno korist bi imeli, če bi zaprli vse vrzeli eh, na področju potrošnikov in tukaj smo prišli do številke 58 milijard evrov. Za zaključek pa naj povem eh, naslednje. Potrošniški aki je področje, kjer je bilo veliko zakonodajne dejavnosti v zadnjih letih potrošniki so dobili, dobili več eh, možnosti in pristojnosti, nekaj vrzeli pa vseeno obstaja. In eh, tukaj bi lahko še kaj dosegli z novo zakonodajo. Naprimer na področjih, kjer eh, ne obstaja enotni trg. Igre na srečo so en tak primer. Eh, še ena pomembna pripomba eh, pa je, da obstajajo različne povezave tudi z drugimi področji. Eh, potrošniki so v središču številnih področji in upoštevati moramo to, kako se potrošniki povezujejo s številnimi področji drugimi področji, z digitalnim eh, trgom in tako naprej. Potem prihaja tudi do sprememb eh, poslovnih modelov in zakonodaja, eh, mora pogosto loviti dogajanje na trgu oziroma za njim zaostaja. To je vse z moje strani. Hvala. I, I to bi morala storiti že na začetku se opravičujem, nisem bila popolnoma jasna, nisem vedela, kdo bo podal katero predstavitev. Torej, toliko, da boste vedeli, komu so namenjena vaša vprašanja. Stroški na Evrope in enotni trg blaga, to je gospod Hafner iz Round Europe, kar zadeva storitve, to je eh, podal Žak Pelkman. Chris Smith je govoril o javnih naročilih. On prihaja iz Europe Economics. Pravkar pa ste slišali Vojčeha Pjacinskega, ki je podal predstavitvi o digitalnem enotnem trgu in o potrošniškem pravnem redu V svojih dokumentih imate različice teh dokumentov, ki so trenutno samo v angleščini, ampak eh, če si želite prebrati kakšne dele dokumentov v svojem jeziku, bomo to seveda tudi storili. Upoštevati pa moramo stroške. Ta poročila je naročil naš odbor, to so naša poročila, zato prosim, da si jih preberete, kaj te predstavitve, ki smo jih danes slišali, so precej zapletene. Prav tako je v dokumentih mogoče prebrati veliko podrobnosti. Če si pogledate svoje dokumente, vidite, da so zadeve nekoliko zapletene, kaj te predstavitev o digitalnem enotnem trgu in predstavitev o javnih naročilih. Ste obe v tretjem svežnju, zato morate pogledati drugo polovico tretjega svežnja. Študija primera je še posebej zanimiva, tista v zvezi s storitvami. Omenili ste študijo primera v zvezi z medicinskimi napravami. Enotni trg ne zadeva samo stroške, ampak tudi dostopnost visokokakovostnih proizvodov in dejstvo, da morajo ti proizvodi biti na voljo. Ne gre samo za stroške, čeprav je treba to prav gotovo omeniti, glede na to, da imamo veliko prometa na to temo o poštnih nabiralnikih, ampak morda bi bilo dobro, da si preberete, preberete študijo primera na 53. strani. Torej, preberite si poročila podrobno, kajti to so dobri primeri in uh, tudi poglobljene študije posameznih primerov. Marija Grpini, izvolite. Thank you very much. Eh, mulțumesc. Sorry. Mulțumesc mult, doamna președintă. Vreau să felicit... Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi se vam zahvalila, da ste umestili to točko na dnevni red. Zahvaljujem pa se tudi strokovnjakom, ki so predstavili te izjemno pomembne študije za notranji trg, za enotni trg. Vem, da ni lahko predstaviti tako obsežne študije v nekaj minutah. Sama si želim podrobnih informacij, ker so te zadeve za mojo državo izjemno pomembne. Nisem si zapomnila imen strokovnjakov, ampak brez dvoma boste vedeli, vedeli, koga imam v mislih. enotni trg oblegajo številne težave. Morda niste imeli dovolj časa, da bi spregovorili o tem, kakšen učinek imajo različni dokumenti, eh, različna dokumentacija v državah članicah. Sama prihajam iz Romunije in vem, da to vrstni plačilni nalogi, naprimer, eh, povzročajo številne težave govorim o specifičnih dokumentih, ki lahko privedejo do blokade na našem notranjem trgu. In v zvezi s tem imam še eno vprašanje. Ali ste v vaših študijah a, analizirali kupoprodajne pogodbe? Najdam primer. Če imamo nekega proizvajalca iz Romunije, ki želi Eh, prodajati svoje proizvodje v verigi metro, bo imel v Romuniji en tip pogodbe, v neki drugi državi drug tip pogodbe in v neki tretji državi tretjo različico pogodbe. Težko je eh, na to upravljati s temi različnimi pogodbami. Še eno vprašanje v zvezi s trgom. Velika težava so v moji državi zamude, ker so pogoji za pripombe, za reševanje teh eh, zamud zelo zapleteni. Prihaja do zamud eh, za 6 mesecev, 12 mesecev, včasih pa eh, postopki stečajo zgolj zato, da lahko pride do te zamude, zato da se prelaga odločitev. To so težave, ki jih moramo razrešiti. Hvala. Lisa Jack, sorry, speak next. Joo, ja, kiitoksia. Please. Lisa Jakonsari. Valtava isoja lukuja. Halle lepa. Te številke so res visoke. Naj poenostavim. Rečemo lahko, če bi Evropa uspela do konca oblikovati enotni trg, potem bi lahko vse pomisleke glede rasti in gospodarske uspešnosti pospravili v predal. Vendar v politiki moramo prioritizirati. Če bi vas predsednik Juncker vprašal, kaj je treba storiti za to, da bi zaključili enotni trg in zagotovili ustrezno delovanje enotnega trga, kakšen bi bil vaš odgovor? Kakšne povezave so med odpravljanjem ovir na enotnem trgu in pametno regulacijo, ki je mm, eden od ciljev komisije. Kako gre to z roko v roke? Še nekaj se mi zdi zanimivo. In sicer to, kar ste povedali v zvezi z regionalnimi razlikami. Če si ogledamo Francijo in Španijo in rečemo, da bi ti dve državi imeli najmanj koristi od odprave ovir, me zanima, odkot to mnenje To je zelo zanimivo slišati. Vsaj v moji državi se ljudje sprašujejo ta in podobna vprašanja. Vedeti želijo, kakšne so prednosti Evropske unije, kaj mi Evropska unija zagotavlja. No, če jim rečem, enotni trg, delovanje enotnega trga, to je za vas. Ampak ljudje tega ne razumejo. Hvala lepa pa za vaše odgovore. Going to take the third question še tretje vprašanje, potem pa boste odgovorili na vsa tri hkrati. Sami se dogovorite, kako in kdo. Carlos Coelho. Okay, Hvala lepa, gospod predsednica. Hvala strokovnjakom za te študije. Spomnim se poročila Čekini. V tem poročilu smo zastavili nekaj političnih ciljev za enotni trg. Upam, da nam bodo tudi ta poročila pomagala, zato da bomo našli ustrezne načine za nadaljevanje dela, kakor je sledilo tudi po poročilu Čekini. Res je, vse države ne bodo imele enakih prednosti in koristi, zato moramo zadeve politično analizirati in poskrbeti, da bodo donosi pošteni. Ampak v splošnem lahko rečemo, da bi vsi imeli nekaj od odprave ovir, zato da bi lahko imeli od enotnega trga čim več. Vsi. Kolegice in kolegi so že povedali, da je v času krize vse, kar prinese več delovnih mest in rasti, dobro. To moramo podpreti in drugič, to je sedaj bolj politično stališče, nekateri, tako se zdi, pravijo, da potrebujemo manj Evrope in bolj nacionalni pristop. Vendar, te študije jasno kažejo, da potrebujemo več Evrope. Odpraviti moramo nacionalne ovire. Po mojem mnenju, sploh ni dvoma, da te študije dejansko preučujejo prednosti za potrošnike. Pojavilo se je tudi vprašanje spletnega igralništva, kako bi to lahko povezali z dobrodelnimi prizadevanji in tako naprej. O tem ne bomo govorili zdaj, ampak eh, sklepi v zvezi s tem, so bili nekoliko nenavadni. Veliko je bilo milijonov sem in tja in eh, celotni znesek je 58 milijard. Zanima me, kako ste prišli do teh eh, številk. Če si ogledamo številke posamezno, vse skupaj ne nanese toliko. To zadeva spletno igralništvo. Ne vem, ali velja tudi za druga področja. Hvala. Um, Hvala lepa, sedaj pa odgovori. Hvala. Najprej moji odgovori, potem pa bodo spregovorili tudi strokovnjaki. Gospa Grapini. e-računi so po mojem mnenju rešitev. Statistični podatki kažejo, da bi imeli z gospodarskega vidika velike prednosti, če bi uvedli elektronske račune. Strokovnjaki bodo podali več podatkov. Kupo predajne pogodbe, to je povezano z nacionalno zakonodajo, mislim, da pristovni odbor to že obravnava, kar zadeva zamude pri javnih naročilih. Opozarjam vas na zakonodajo o zamudah pri plačilih. V prejšnjem mandatu je odbor Rimko to obravnaval. Nekaj smo spregovorili o tem na konferenci, ki jo je organiziralo italijansko predsedstvo. Morda bi bilo dobro, če bi si ti, ta odbor pogledal, kako se zakonodaja izvaja. Gospa Grapini ima prav namreč. Družbe so šle v stečaj, zato ker so v nekaterih primerjih čakale do 8 let na plačilo v posameznem sektorju. Zakonodaja je torej sprejeta, ampak kolikor vem, zaenkrat na terenu še ni ustreznih rezultatov. Morda bi odbor lahko storil kaj v zvezi s tem. Z veseljem bomo pomagali raziskovalni službi Evropskega parlamenta. Gospa Jakonsarja. Sam menim, da sta najpomembnejši stvari digitalni enotni trg in urejanje regulativne razdrobljenosti. Pametna regulacija, boljše zakonodajno delo, to je tisto, kar potrebujemo. Direktive se sprejemajo na različen način, uvajajo se nove ovire in uh, enotni trg ne deluje tako, kot bi moral. Jacques Peltzman bi morda rekel, da bi se lahko ozrli v Združene države, tam so probleme rešili z prostovoljnimi dogovori. Strokovnjaki bodo povedali več o tem, ampak nedavne študije gospoda Korečelja in Morietija kažejo, da vse države članice, ki se vključijo v Evropsko unijo, pridobijo vsaj 10 odstotkov BDP. Skozi čas, čas pa se to še povečuje. Edini primer je Grčija. Iz neznanega razloga BDP v Grčiji ni rasel sorazmerno z ostalimi. Morda bodo strokovnjaki povedali kaj več o tem, ampak eh, tega vprašanja še niso ustrezno preučili. Mislim, da bi to morali storiti. Spletno igralništvo v študijah ne dajemo priporočil v zvezi s spletnim igralništvom. Vem, kako je to občutljiva tema v odboru Imku, gospod Šaldemoza in drugi bodo to vedeli, ampak enotni trg z igralništvom bi prav gotovo lahko vodil v gospodarske prednosti in strokovnjaki bodo povedali več o tem. Mislim, da je to vse, sedaj pa bom podal besedo strokovnjakom. Um, Še osem vprašanj vas čaka. Bodite kratki, odgovorite na specifično vprašanje v zvezi z specifičnim poročilom. Hvala. Okay. Question, Hvala. Glavno vprašanje, na katerega lahko odgovorim, je, katere so prednostne naloge. Torej, kaj bi rekel Junkerju? Vedeti moramo, zakaj je to tako težko. Gre za primerjavo z vzmetjo. Bolj kot pritisneš vzmet, teže ga je pritiskati. Ampak splača se, kajti veliko je pometljivosti in veliko je neznank, ampak še vedno govorimo o neverjetnih številkah. In tudi, če smo se zmotili za 50 odstotkov, je še vedno zelo veliko. Vprašanje je torej, zakaj je to tako težko. No, tukaj velja prispodoba z vzmetjo. Naj vam podam nekaj razlogov. Prvič, direktiva o storitvah. Ojej, če bi bili tukaj pred sedmimi ali osmimi leti v odboru Vimko, da sploh ne govorim o parlamentu, je bilo zelo zanimivo, da nihče ni o tem spregovoril. Počne storitve in tako naprej. V zvezi s tem smo nekaj slišali, ampak zadeve so popolnoma neprimerljive. Je direktiva o storitvah uspešna? Da, lahko storimo še več. Da, ampak sedaj nas čaka težje delo. Profesionalci, na primer. In drugič, mrežne industrije, naprimer energetski trgi. Pritisk je mnogo večji, če pritisne gospod Putin, kot če pritisnejo zakonodajalna telesa Evropske unije. Bodimo pošteni, če bodo v svetu rekli, da si želijo enotni trg, potem bodo šli domov in bodo rekli, mah, tega ne bomo delali. E-trgovina ali železni železniški trg. Vsi si želijo enotni trg, ampak samo na pol, na splošno rečejo, da potem pa se upirajo. Ampak še nekaj je pomembno v zvezi s tem, to je infrastruktura. Nič ni zaston. Če si želimo zagotoviti ustrezen, dobro delujoč enotni trg na energetskih trgih, na železniškem trgu in druge, potem moramo veliko vlagati, kajti veliko od tega je odvisno od infrastrukture. Tretjič, zasebno pravo. To je teren nacionalnih držav. Evropska unija nima pristojnosti in eh, pod to spada prodajno pravo in tudi potrošniška vprašanja, nekaj napredka smo dosegli, ampak eh, dela je še vedno veliko. In tudi digitalni enotni trg ima 137 postavk, toliko jih ima Neli Kres na svojem seznamu. Lahko to storimo? Seveda lahko. In eh, četrtič, regulatorna razdrobljenost države članice popolnoma zakonito pripravljajo svojo zakonodajo. Ampak eh, tukaj ne želim biti pesimističen. Samo povedati vam želim, da bi bilo zelo dobro, če bi pritisnili v zmet, ampak za to bodo potrebne mišice. Hvala. Čisto na kratko. Slišali smo vprašanje v zvezi z igralništvom, Razlaga je naslednja. Pristopa sta različna. Igralništvo je bil eden od treh primerov, skupna številka pa je bila pogled od zgoraj na vzdolj. Pristopa sta torej različna in nista primerljiva. Dobički ali prednosti, ki smo jih. Eh, opredelili tukaj, izhajajo iz konvergence pristopov. Če si pogledamo trge držav članic, je sektor igralništva zelo različen po državah članicah. V drugem delu smo govorili o potencijalnih prednostih, če bi omejili stroške problematičnih kockarjev zadeve so zelo zapletene in uh, verjamem, da je težko vsemu slediti. Če želite razmišljati o zakonodajnem ukrepanju, potem je potrebnega še več znanstvenega dela. Bom tule končal. Um, briefly, um, Na kratko bom odgovoril na nekatera politična priporočila v zvezi z prostim pretokom blaga. V svoji študiji smo obravnavali kvantitativne in kvalitativne vidike. Govorili smo z številnimi deležniki, od potrošnikov in MSP-jev, o tem, kakšna so njihova mnenja v zvezi z enotnim trgom prostega pretoka blaga. Ugotovili smo, da res trpijo zaradi zamud pri izvajanju direktive. NSP-ji torej. Če morajo izpolnjevati različne standarde, potem je to za njih precej drago, če želijo prodajati izdelke na različnih trgih. In še en zanimiv vidik je obstoj miselnosti, da je bolje kupovati doma. Potrošniki raje kupujejo doma, to negativno vpliva na trgovino znotraj Evropske unije. Ena možnost, ki smo jo opredelili kot možno rešitev, je e-trgovina, povezave med potrošniki in podjetji. Razložiti moramo, kako to deluje in to bi lahko potem tudi zapolnilo vrzeli v enotnem trgu. To je nekaj kratkih priporočil, ampak eh, univerzalne rešitve za vse probleme nismo našli. Kar zadeva regionalne razlike. V študiji smo se oprli na podatke OECD-ja. Pokazali smo, da bi vse države imele prednost, če bi odpravili ovire. V drugih državah, ki so imele na začetku više ovire, bi bili ti eh, dobički, te prednosti še večje. Toliko na kratko. Uh, to je moj odgovor na vprašanje, ki smo jih slišali. Hvala. Naslednje govornike sem pravkar naštela. Prva je Birgit, Birgit Kolen Langen. Hvala lepa. Poročila so bila zelo zanimiva, kajti slišali smo, kako pomembna je dokončna zaključitev enotnega trga. Enotni trg je zelo pomemben, ampak še vedno je zelo veliko ovir. Vedeli smo, da enotni trg še ni zaključen, ampak eh, da je toliko ovir, tega pa nisem vedela. In to jasno kaže, kje bomo dali povdarke v naslednjih letih, če želimo zagotoviti rast in delovna mesta v Evropi. In to si vsi želimo. Imam kratko vprašanje. Dejali ste, da je iz petih področji mogoče izvleči 5 do 8 odstotno rast. Zanima me, ali je to treba razumeti kumulativno, torej pet področji skupaj, ali je morda mogoče kje izkoristiti učinek sinergij, ki bi nam lahko še posebej koristil. Hvala. Thank you, Mr. Chairman, and thanks for presentation for impressive figures. They are really. Gospod Štefanec, hvala lepa, hvala za te številke. Imam čisto osnovno vprašanje. Kakšne so ovire, ki bi jih morali najprej odpraviti na področju storitev zato, da bi dosegli tiste potencijalne dobičke in vem, da smo govorili tudi o direktivi o storitvah. In še eno vprašanje zanima me, ali potrebujemo še kakšno direktivo ali moramo samo izboljšati izvajanje trenutne direktive. Hvala. Merci, madame la présidente. Euh, Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rada tudi sama zahvalila pripravljalcem te študije, ker je izjemno kakovosta in obsežna. Zdi se mi, da se osredotoča na potencial enotnega trga. Obenem pa se mi zdi, in to je pomenilo tudi za naše državljane, da enotni trg predstavlja kot edini trg, kjer lahko kaj pridobimo. Mislim, da obstaja tudi druga plat medalje, obstajajo tudi negativni učinki tega trga. Govorim o tistih primerih, ki morda ne. Uh, spadajo pod našo pristojnost, ampak naprimer mehanizem za eh, fiskalno optimizacijo. V tem primeru, v primeru digitalnega enotnega trga, so nekatera ameriška podjetja poskrbela za takšno fiskalno optimizacijo in eh, to je za njih postal eh, nekakšen šport, s tem veliko pridobijo. Poglablja se tudi enotni trg za storitve, ampak tudi tukaj nastajajo težave, prihaja do zlorab, kar seveda ni neposredni učinek zakonodaje, vseeno pa moramo to upoštevati. Včasih se uporabi direktiva eh, za storitve, zato da se prikrije eh, določene tipe pogodb, vsaj pri nas v Franciji sektor igralništva, spletnega igralništva, ta obstaja, ampak to ni zgolj še en sektor. Gre za zelo poseben, specifičen sektor, gre za dejavnost, kjer je veliko tveganja, naprimer pranje denarja uh, in podobno. In mislim, da bi morali vse te analize upoštevati tudi fenomene, ki izhajajo iz eh, morda ne neposrednih posledic, ampak vsaj posrednih eh, posledic eh, zakonodaje in enotnega trga kot tašnega. Hvala. Okay, Joseph, do you want to direct those questions for us? Joseph. Hvala. Predsednica. Gospe Langen, lahko povem, da so, kolikor vem, te številke letne številke in učinek bi moral biti kumulativen. Ampak uh, ocene, ki jih podamo, so seveda največje, najviše ocene, kar zadeva direktivo o storitvah. Gre za dva elementa. Izvajanje in izključeni sektori iz direktive. Kaj je, kaj boste sami ocenili po svoji politični presoji, ampak mislim, da nas pri izvajanju direktive o storitvah čaka še veliko dela. Res je, eh, z veseljem pa bomo opravili še več dela, če boste sami to želeli. Če smem, pa bi sedaj podal besedo naprej. Hvala lepa. Pri izvajanju direktive o storitvah moram povedati, da nimamo na voljo najnovejših podatkov. To bi bilo morda zanimivo za odbor IMKO. Zelo, zelo podrobno poročilo je bilo pripravljeno leta 2011. In leta 2012 smo dobili spremljevalno poročilo, kasneje pa je šlo samo za posamezne poklice, naprimer, in tudi za posamezne vidike, naprimer pravne oblike in tako naprej. To je zelo koristno in eh, še posebej, kar zadeva poklice, to je dobro za države članice, kajti potem lahko vidijo, kako urejajo posamezne poklice. Zanima me, kako bi lahko dali prostor, ker državam pa jih še vedno usmerjali v smeri um, dokončnega oblikovanja enotnega trga. To bo precej težka naloga. V celoti izvajanje direktive eh, o storitvah ni tako slabo, kot eh, je mogoče najti v tisku. Je pa res, da je to zelo obsežna in zelo zapletena direktiva. Vi kot zakonodajalci se morate odločiti, kako in kaj, ampak jaz mislim, da je sedaj čas, da se preuči izvajanje te direktive tako podrobno, kot je bilo storjeno leto 2011. To je mogoče storiti na dva načina. Lahko pustite, da to stori komisija, lahko pa državam članicam naložite, da preverijo drugo drugo, zato da bodo države članice med seboj preučile drugo drugo. Družine, združene so bile v skupine štirih ali petih držav in se med sebojno ocenile. Vse je bilo vključeno tudi v poročilo. To je imelo zelo dobre rezultate, kajti država članica, ki ima prednost na enem področju, vidi drugo državo članico, ki ima težave na istem področju in, in poda morbitno rešitev. To je mnogo bolje, kot če to stori komisija. Razlogov za to je več. Vi kot odbor IMKO bi lahko v zvezi s tem storili marsikaj zanimivega. Ne gre za dirko do dna, ampak gre za to, da se nekako standardiziramo. Slišali smo tudi, da naj povem nekaj o pogodbah. V združenih državah obstaja povzava med eh, ravnjo, zvezdno ravnjo in ravnjo posameznih zvezdnih držav. Ta povezava pa je mnogo bolj ši, šipka kot v Evropi. Države članice lahko storijo kaj brez komisije in eh, ravni na eh, evropski ravni, pa še vedno delajo v smeri skupnega enotnega trga. V Ameriki posamezne zvezdne države sklepajo dogovore, kompakte v Združenih državah, jih je okrog 1200 v zvezi z vprašanji, ki so ali nedostopna zvezdni ravni ali pa zvezdna vlada pač ne ukrepa. Zaradi tega zadeve tam delujejo mnogo bolje. Morda je to alternativna rešitev za boj proti regulativni razdrobljenosti. To nastane zelo veliko. Vedno ni mogoče ukrepati na evropski ravni, lahko pa ukrepamo na ravni držav članic. Države članice bi se lahko dogovorile, da oblikujejo neke vrste koalicijo prostovoljnih in ukrepajo. Tako bodo regulativno avtonomne, pa še vedno delale v smeri skupnega enotnega trga. In še nekaj. Ne morem govoriti v imenu vseh kolegov tukaj, ampak Na 130 straneh smo veliko pozornosti namenili temu, da enotni trg o storitvah ni dirka do dna. Francoska poslanka je dejala, da obstajajo tveganja. To drži, ampak to drži kot možnost. Trenutno pa ne vidim, da bi se ta možnost lahko realizirala ta razprava, ki smo jo imeli pred časom, je bila popolnoma zgrešena, razen dela v zvezi z čezmenim sodelovanjem. To smo izboljšali, ampak še vedno je zadeva zelo krhka. Odbor za ekonomska vprašanja v ZDA je te zadeve dobro rešil. Mislim pa, da ni ustrezno, da direktivo o storitvah diskreditiramo. Ne, direktivo o storitvah deluje tako, kot je treba in v celoti lahko zagotovi vse, o čem govorite. Davki? Ne, to pa ne. Obdavčevanje podjetij je vprašanje, ki bi ga lahko uredili na evropski ravni, ne da bi oduzeli pristojnosti državam članicam. Lahko bi nekoliko uredili ta vprašanje, še vedno pa pustili proste roke državam članicam. Ne bomo dirkali do dna, si bomo pa prizadevali za več eh, tovrstnih študij. Imamo še pet govornikov, na to pa bomo morali zaključiti. Děkuji pěkně. Izvolite. Vzhledem k času, v kterém jste. Najlepšie chvála dovolite mi kratko vprašanje, glede na to, da časa ni veliko. Razprava je dobro pokazala, da je z delovanjem notranjega trga povezano tudi vprašanje delovanja zakonodaje. Sam imam veliko izkušenj s tem eh, na češkem. Kakovo zakonodaje? Kakovo zakonodaje? je prvo vprašanje, drugo vprašanje je pa izvajanje te zakonodaje, delovanje pravosodja. In to je popolnoma nekaj drugega. To še posebej velja za tiste države, ki so se pred kratkim uh, pridružile Evropske unije. Ne govorimo toliko o kakovosti zakonodaje kot takšne, ampak o trajanju, o uh, zamudah v pravosodnem postopku. Mislim, da bi morali ugotoviti, kako dolgo trajajo to vrstni eh, spori pred sodiščem in kako to vpliva na delovanje trga. Hvala. Yes, the... Najlepša hvala. Poslušal sem razpravo o igralništvu, spletnem igralništvu. Mislim, da smo videli različne zakonodajne akte, naprimer Združeno kraljestvo se je na zadnje odločilo. Eh, da regulira ta trg. Včasih je eh, Gibraltar reguliral trg za Združeno kraljestvo in vzel vse prihodke na stotine milijard eh, funtov. Končno so se tudi v Združenem kraljestvu odločili, da pripravijo zakonodajo, kljub temu, da jih je Gibraltar prijazno povabil mm, pred sodišče. Mislim, da je treba ugotoviti, kako velik je ta trg in kaj bi lahko Evropski parlament naredil, da ga uskladi. Kaj pa naprimer eh, odločitev eh, Francije, da se obdavčijo eh, dohodki in da se zapre trg na to, neki gralec iz Francije ne bi mogel igrati pokra z nekom iz Estonije in podobno. Mislim, da bi morali ugotoviti, kako naprimer Malta uh, svojo zakonodajo pokriva Češko in druge kako so s tem povezane pravice potrošnikov, varstvo potrošnikov. Gre za davčni dumping. To pač je, kar je. Ampak v tem primeru gre za državo eh, članico Evropske unije. Kaj pa Gibraltar ali pa Isle of Man, kjer nekateri sploh niso obdavčeni in eh, ta denar selijo v eh, svoje davčne oaze bo Evropska unija kaj naredila? Brez konkretnih ukrepov ne bo ničesar in lobisti so tukaj eh, zelo dejavni. Rad bi odgovor na to. Uh, gospa predsednica, hvala za besedo. Uh, rad bi se zahvalil pripravljalcem tega vsežnega gradiva, uh, ki je pred nami. Uh, me pa eno področje izjemno zanima, ki je ključno ali pa zelo pomembno za uh, razvoj notranjega trga tako blaga kot storitev eh, in sicer to je področje javnih naročil eh, gre za eh, področje ki se v evropi skuša urediti od devetdesetih let prejšnjega stoletja in še danes moramo reči da je to področje narejeno zelo učinkovito in dejstvo je da to področje temelji kar na nekaj temeljnih načelih od formalnosti transparentnosti gospodarnosti ampak mislim da ključen ključna pomankljivost tega sistema je ravno transparentnost, ampak ne tista transparentnost, ki jo vidimo, ko je javni, javno naročilo objavljeno v, v eh, official gazetu ali pa v uradnih eh, listih posameznih držav, ampak gre za tisto transparentnost, ki se dogaja prej, torej pred objavo razpisa, ko se določijo kriteriji in merila za izbor najugodnejšega ponudnika, kjer se pravzaprav ta korupcija začne in pa seveda izvrševanje pogodb, ki ni ustrezno pod nadzorom, ker prihaja do aneksov, do povišanja cen in na koncu do tistega, kar ne želimo, to je, da sistem na koncu se kaže kot seveda neustrezen in tudi tisto področje, ki je proglašeno kot eno področje visokega tveganja uh, za korupcijo. Tisto, kar uh, želim uh, eh, podariti, je predvsem to, da eh, je mogoče tudi po teh novih direktivah prišel čas, da moramo na področju javnih naročil narediti temeljito brat. Obrat v tem smislu, kako jih ocenjujemo in kako jih vrednotimo. Na koncu seveda bo stavo tudi eno vprašanje. Ampak eh, zdi se mi, da tukaj delamo skozi vrsto let eno bistveno napako, da javna naročila jemljemo zgolj kot ekonomsko kategorijo, ne pa tudi kot promotorja, ki ga imajo države na voljo za promocijo tudi drugih elementov, kot so demografski, tudi ekološki, tudi socialni. In ravno zaradi tega bi seveda dal tudi pobudo, da se v bodoče pri teh študijah in ocenjevanju učinkov javnih naročil kot elementa notranjega trga bošteva tudi, ali so javna naročila resnično dosegla svoj namen, To pa pomeni, da moramo narediti obrat v smeri, da javna naročila razumemo ne kot cilj, ampak kot orodje za dosego cilja. Torej, ko govorimo o učinkih javnih naročil, na eni strani presojamo namen in cilje, ki jih želimo doseči v pri izvrševanju recimo proračuna in skozi sistem javnih naročil potem ocenjujemo, ali smo dosegli uh, te uh, cilje predvsem bi podaril še to da če želi evropa na področju uresničitve notranjega trga in javnih naročil seveda tudi povečati ta meddržavno sodelovanje se mi zdi da bo potrebno tudi razmisliti o ustreznosti nadzora tudi na evropski ravni. In tisto vprašanje, ki ga želim postaviti zelo na kratko in ki, ki lahko pokaže na to, da ti indikatorji uspešnosti morda niso najbolj ustrezni, predvsem to, kako so pripravljalci prišli do teh podatkov o prihrankih na področju javnih naročil pri določenih storitvah in blagu, ker eh, posamezni kazalci kažejo tudi na to, da so velika tveganja za korupcijo, za nepravilnosti pri področjih, kjer ne bom rekel lobby, ampak kjer je trg obvladovan tudi na evropskem področju, govorimo o medicinski opremi, govorimo o področju IT sistemov, in področju gradbeništva. Predvsem me zanima, ali ste mnenje, da so indikatorji, ki jih izkazujete v tem študiju, ustrezni za oceno učinkov v smislu odgovora, ali so torej javna naročila dosegla svoj namen ali ne. Zaradi tega dajem pobudo, da se mogoče ta odnos do evaluacije javnih naročil v bodoče mogoče tudi spremeni s pomočjo ustreznejših indikatorjev. Hvala. Hamas. Thank you very much. Dank u wel. Najlepša hvala. Rad bi podal nekaj komentarjev v zvezi s to študijo. Pokriva veliko različnih področji in ukrepov, ampak zame je najpomembnejša reakcija drugih inštitucij, mislim, da so eh, te številke na voljo tudi drugim institucijam. Gre za ogromne zneske in zanima me, kakšen je postopek. V preteklosti smo v tem odboru že imeli veliko poročil, ampak to je izjemno pomembno poročilo v izjemno zanimivem času. Komisija se eh, bo kmalo menjala spremenila se je struktura, zanima me, kaj boste ukrenili, kaj se bo naredilo. V odboru in ko imamo ta poročila in služijo kot dobri temelji našemu delu. Mislim, da potrebujemo dodatne razprave z drugimi institucijami, le tako bomo lahko skupaj napredovali, naredili korak naprej. Gre za izjemno pomembno poročilo in ne smemo, ne smemo ga zgolj odložiti v predal, ker bomo zamudili dobro priložnost za ukrepe. Kakšni so naši načrti? To me zanima. Bomo pospešili naše delo? Mislim, da je dobro pospešiti to delo in poglobiti to delo. Zadnje vprašanje pa sem prihranila zase. Zelo zelo eh, zanimivo poročilo, še posebej zaradi visokih številk. Je pa res, da nimamo nekega čarobnega praška, s katerim bi vse te težave razrešili. Vse pozivam, da preberete ta poročila. Predstavitve so se namreč osredotočile zgolj na eh, nekatere elemente v poročilih. Dela nas čaka še veliko in če želimo, Eh, te visoke številke razumeti in jih eh, tudi doseči, potem moramo vedeti, zakaj gre. Mislim, da bi si morali pogledati posamezne ukrepe in to specifično. Eh, všeč mi je komentar glede revizij, oboje stranskih revizij. In zanima me, Zakaj so tako visoke številke? Zaradi uh, ovir za neposredne tuje investicije. Ali, ali nam lahko da, daste kakšen primer takšnih ovir? Investicije so namreč tiste, ki jih moramo privabiti, le tako bomo zagotovili rast in zaposlovanje. Zanima me, kakšni so specifični primeri teh ovir. Eh, eh, Gospa predsednica, dovolite, da sam spregovorim na to pa bom besedo predal strokovnjakom. To so zelo zanimiva vprašanja in na nek način so eh, nad mojo glavo. Tičejo se zelo osnovnih vprašanj, eh, ki smo si jih zastavljali tudi mi. Glede izvajanja mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. Na začetku sem dejal, da smo pripravili nekašno sintezo, predstavil sem tudi nekatere zaključke, ki niso neposredno povezani eh, s študijo kot takšno, vseeno pa izhajajo iz študije. Res je, pojavljajo se vprašanja glede izvajanja, morda bi morali obrati eh, pristop, ki temeli na tveganju in eh, morda je nova zakonodaja prava pot naprej. Ne vem. Vem, da se je ta odbor veliko ukvarjal z vprašanjem varnosti proizvodov. Eh, z vprašanjem učinkovitosti in smotrnosti. In eh, naprimer vprašanje igralništva ste že prav tako obravnavali. Odbor lahko v skladu s členom 225 pripravi eh, poročilo na lasno pobudo. Seveda pa je to politična odločitev, ki jo mora sprejeti odbor sam. Skupni evalvacijski sistemi, tako imenovane peer-to-peer -peer review, so eh, lahko zelo uporabni tudi pri drugih zakonodajnih aktih. Bili so že zelo uporabni pri začetnih fazah eh, direktive o storitvah. Dotaknil bi se še študije, ki je upravila Evropska komisija, na katero se sklicujemo tudi mi v naših študijah. Zaprosil je za njo Evropski parlament, predsednik komisije Barroso je dobil to prošnjo v novembra 2010. Komisija je pripravila precej široko eh, poročilo na temo stroškov ne Evrope to poročilo je bilo eh, prikazano oziroma izdano lani brez večjih predstavitev. Bilo je zgolj dano na spletno stran in mislim, da bi Evropa lahko naredila več na tistih eh, horizontalnih področjih, naprimer eh, malo prodaja. Prosili smo že za akcijski načrt še vedno pa obstaja več možnosti za izboljšanje tega področja, enako velja za logistiko. Kot pod gospod Van Nistelrooy EPRS bi z veseljem podprl vso delo tega odbora, kar se tiče dodatnih javnih predstavitev in pa sodelovanja z drugimi. Kolegi? Dva poslanca sta govorila o izvajanju nacionalni ravni, o učinkovitosti pravosodja. Želel sem povedati naslednje. Delo, ki smo ga opravili na temo izvajanja v notranjem trgu, in to delo smo opravili v sodelovanju z Malcolmom eh, Harborjem, ki je bil takrat predsednik odbora, velja pa takole. Javna naročila so povezana z direktivo o eh, pravnih sredstvih. Če gre kaj po zlu v eh, nacionalnem javnem naročanju, potem je treba to zadevo rešiti. Komisija že dolgo poskuša uskladiti eh, ta sistem dostopa do. Eh, povrnitev, povrnitev stroškov. Dejstvo pa je, da tukaj vlada kaos. Oktober 2012 smo napisali knjigo, kjer najdete primere, kako ta sistem deluje oziroma ne deluje. Razlike med državami članicami so ogromne in ti sistemi bodi si delujejo ali pa ne delujejo. Pogosto pride do blokad. Države članice nočejo rešiti teh vprašanj. Ne vem, če je to zaradi korupcije, kakšnih drugih razlogov, zaradi nacionalnih eh, pravnih sistemov, zaradi tega, ker nočejo, da bi se komisija v to umešavala. Ampak v vsakem primeru, če bi želeli eh, kaj izboljšati, se boste morali spustiti v eh, težke pogovore z državami članicami. Na vas pa je, da se odločite, kaj boste storili. Dotaknil bi se javnih naročil najprej vprašanje korupcije in zlorab. O tem ste govorili. Evropska komisija je pred kratkim podala izjavo o boju proti korupciji in govorila je tudi o javnih naročilih. Res je, to je eh, velika težava, ki v veliki meri vpliva na trg. In tudi v poročilu omenjamo določene stvari, naprimer korupcija lahko poveča eh, stroške pogodbe za 20 do 25 odstotkov. In v našem poročilu imamo tudi del poročila, ki govori o eh, prevarah in zlorabah javnih naročil. Kako smo zbirali podatke? Podatke smo dobili naprimer od Evropske komisije in tukaj gre za oceno eh, vrednosti pogodbe ko uh, je pripravljen nek razpis, se oceni uh, stroške, vrednost pogodbe, na to pa imamo tudi končno ceno. In tukaj je veliko težav, tudi zaradi vnosa podatkov in podobno. Upoštevati smo morali tudi to, ko smo pripravljali analize. Pogledali smo si, kakšna je bila razlika med uh, ocenjeno vrednostjo pogodbe in dejansko ceno. Iz tega pa smo na to sklepali, kaj se dogaja. Eh, te prihranke lahko pripišemo eh, direktivam. Veliko je seveda težav, ampak to eh, so podatki, ki smo jih dobili in od to so prišli, od primerjav. Na to ali lahko uporabimo te podatke, da ocenimo uspešnost določenega projekta. Mislim, da smo podatke uporabili v najboljši možni meri. Uporabimo lahko zgolj podatke, ki jih imamo, pogledamo si lahko, kakšni so prihranki, eh, potegnemo določene sklepe iz tega in ugotovimo, koliko bi prihranili natančnejše analize pa eh, bi se morale bolj poglobiti v eh, vse različne elemente povezane s tem. Um, um, uh, na hitro bi rado govoril na vprašanje o neposrednjih tujih investicijah. Podatki, ki smo jih dobili strani OCD-ja, Eh, niso bili tako celoviti, oni zbirajo podatke o tujih neposrednih investicijah, nažalost pa ne vemo, zakaj nastajajo te ovire, bodi si zaradi eh, različne obravnave investitorjev, bodi si zaradi določenega dela zakonodaje. In to je ena od eh, težav teh ocen. Ocena kaže, da lahko potencialno pridobimo z odpravo teh ovir. Ampak v tem specifičnem primeru bi potrebovali več raziskav, zato da bi ugotovili, eh, kaj je glavni razlog za te ovire. Mislim, da ste s tem povedali vse. Vemo, da ovire obstajajo, ne vemo pa, kje so. Tako da nas čaka še več dela. Hvala vsem govornikom. Mislim, da eh, bomo te številke in te misli še dolgo premljevali. Hvala. Sedaj pa naslednja točka na njenem redu. Imamo že malce zamude, ki smo jo pridelali. Gre za poročilo o evropskem semestru. Pripravili smo mnenje. Sergio Koferati je naš pripravljalec mnenja. Komentiral bo predloge sprememb, na to bomo imeli izmenjavo mnen. Najprej bodo besedo dobili poročevalci v senci. Naj vas eh, spomnim, da bomo o 58 predlogih sprememb glasovali jutri. Imamo štiri kompromisne predloge sprememb in zahvaljujem se vsem, ki ste uh, tako hitro in marljivo delali na tem, da smo dejansko dobili nekaj kompromisov. Jutri bomo poskušali sprejeti in potrditi to poročilo 7. oktobra bo poročilo obravnaval eh, odbor Eko, na to pa bo poročilo romalo na plenarno zasedanje. Poročevalec najprej vi, na to pa poročevalci v senci, če se želite oglasiti. Najlepša hvala. Dovolite mi nekaj besed, gospa predsednica. te besede še posebej namenjam tistim članom in članicam odbora, ki so eh, tukaj novi, eh, rad bi, da razumejo kontekst tega mnenja. Delali smo na evropskem semestru in parlament je najprej pripravil tri poročila, najprej eh, makroekonomske zadeve, ekon, empl za poslovanje in pa naše poročilo, ki se nanaša na trenutno stanje Eh, integracije enotnega trga. Ko se konča cikel evropskega semestra, je treba pripraviti novo poročilo. In to počnemo sedaj. To bomo naredili v naslednjih nekaj dneh. Drugi odbori eh, prav tako pripravljajo svoje mnenje. ugotavljajo, kakšen je bil napredek in kako gledajo na evropski semester v teh različnih odborih. Nekdo, ki je odvisen, ki je uh, odgovoren za prvo poročilo, bo odgovoren tudi za mnenja. Danes razpravljamo, jutri bomo glasovali, kot je dejala gospa predsednica. Zahvalil bi se rad kolegom in kolegicam za njihove prispevke, brez njih ne bi uspel oblikovati tega mnenja. Radi bi pokazali, kakšno vlogo eh, ima Evropski parlament pri delovanju enotnega trga. Enotni trg, notranji trg je izjemno pomemben eh, zaradi različnih razlogov vpliva na eh, gospodarstvo, na zaposlovanje in podobno. Upoštevali smo tudi izjavo komisije in njihove dokumente, njihova priporočila za posamezne države. Vse to pa še ni dovolj. Sedaj imamo bolj dolgoročen pogled na te zadeve, poskušamo usklajevati fiskalno politiko, reševati nekatere vprašanja o povezavi eh, z javnim sektorjem, obenem pa želimo, da bi enotni trg postal tretji stebr v institucionalni strukturi. To nam je mogoče jasno tukaj v odboru, tega pa ne sprejemajo vsi. Strategija 2020 je eh, zaplula v razburkane vode zaradi krize. Z evropskim semestrom smo želeli ustvariti vključujoč eh, pristop in spodbuditi javne investicije v ključnih sektorjih promet, raziskave, inovacije, naprimer, obenem pa si prizadevamo za visoko kakovostne javne storitve. S tem bi radi posodobili našo javno upravo, obenem pa želimo spostaviti digitalni enotni trg, kar je eden izmed najpomembnejših projektov v prihodnosti. Imamo 58 predlogov sprememb, zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam, ki so te predloge sprememb oblikovali. Vsi so zelo konstruktivni in odražajo pristop, ki sem ga ravno kar obelodanil. V veliko pomoč so tudi pri eh, izboljšanju našega dela. Še enkrat hvala. Skupaj s poročevalci v senci smo oblikovali štiri kompromisne predloge sprememb. Danes popovdan jih bomo poskušali izpiliti, tako da upam, da bodo eh, jutri na glasovanju pripravljeni. Večina političnih skupin jih podpira. Osredotočajo se na priporočila za posamezne države, potrebo po investicijah in eh, javnem denarju v gospodarstvu, javnih storitvah. O tem govorijo pa tudi o posodobitvi javne uprave. Hvala za dobro sodelovanje, mislim, da imamo pred sabo dobro besedilo. Jutri ga bomo vsaj upam sprejeli. Danes nas čaka še nekaj dela, jutri pa bomo lahko sprejeli to poročilo, ki uživa eh, večinsko podporo v odboru. Če ima kdo kakšno vprašanje, lahko dan odgovorim. Če kaj ni jasno, me prosim, kar poprašajte po mnenju in eh, razjasnil bom to, kar ni jasno um, the EPP Shadow Indigo Club. Poročevalka v senci ELS Indigo Galpelc. Operati v inoko Munkajat, eh, valuban igor. Hvala lepa, najprej hvala lepo gospodu Koferatijo za njegovo delo. 48 predlogov sprememb smo dobili in 4 kompromise smo oblikovali. Hm in s tem bi lahko besedilo še izboljšali. Sodelovanje s poročevalcem je bilo zelo plodno in tudi z njegovimi sodelavci. Zato poročilo obstaja izhodišče, ki se odraža v celotnem poročilu, gre pa za krepitev notrnega skupnega trga. pravila na enotnem trgu so zelo različna, to je problem. Poleg tega pa e, enotnega trga še nismo zaključili in tudi to je eden od večjih problemov. Učinkovitost izvajanja je tudi problem. Ni nam uspelo doseči vsega kar smo si želeli. Poleg tega pa obstajajo tudi metodološki in postopkovni problemi. Strinjam se z gospodom Koferatijem, da je financiranje MSP-ja zelo pomembno, kajti vsi upamo, da bodo MSP-ji motor za naše gospodarstvo. Stopnjo zaposlitve je treba dvigniti, s tem so povezane naložbe, in tudi socialne integracije. Po potrebi bi bilo treba razmisliti, ali je mogoče zagotoviti nove vire financiranja za MSP-je, zato da bi jih lahko podprli. Omeniti želim tudi prejšnje točke na dnevnem redu. Strokovnjaki so nam povedali, da bi bila smiselna morda davčna harmonizacija, vsaj do določene mere. Sama pa menim, da ne potrebujemo davčne harmonizacije, ampak da potrebujemo redno izmenjavo informacij o tem, kaj posamezne države članice počno, zato da se naprimer borijo proti izogibanju plačevanje davkom ali, naprimer, kaj države članice počno za to, da dvigajo ali spuščajo davke. Izmenjava informacij na te ravni je zelo pomembna. Štiri kompromisi, mislim, da so v splošnem oblikovani tako, da pokrijejo vse predloge sprememb, ki jih lahko mi podpremo. Imam pa dve prošnje oziroma dva predloga. O tem sem z gospodom Koferatijem že govorila. Gre pa za kompromisa 1 in. oziroma 2 in 3. Pri drugem kompromisu govorimo o tako imenovanih svežih virih. Ti sveži ali novi viri mi niso tako všeč. Mislim, da bi bilo dobro, če bi to besedo črtali, to ni gospodarska terminologija, moti me torej terminološko. Kompromis ena. Tudi tukaj predlagam, da črtamo eno besedo. S kompromisom se v veliki večini strinjam, ampak če želimo premagati revščino, potem eh, je to cilj, ki ga ne bomo mogli sami doseči. Revščina je v podobnem kontekstu že omenjena, kakor sem rekla. Revščine ne bomo rešili sami. To ni realističen cilj, v to smer ne moremo iti. Zelo težko bi ta cilj torej dosegli in v tem besedilu ne gre za to temo, zato lepo prosim, da se to črta. To so moje komentarji in upam, da bomo popovdan lahko o tem še govorili. V celotnem pa to besedilo podpiramo. Hvala. Um, thank you very much. Um, I am... Najlepša hvala. Sama sem vročevalka v senci skupine IKR, tako da zdaj sebi dajem besedo. Najprej se mi zdi pomembno, da smo pozorni na to, da pri ekonomskem semestru ne gre samo za makroekonomske dejavnike, ampak za širšo ekonomijo oziroma gospodarstvo. Tudi ne gre samo za notranji trg, ta je sicer koristen na številnih področjih. Sama sem v zvezi s tem podala nekaj predlogov sprememb, tako da bi okrepila eh, tiste dele besedila, ki govorijo o digitalnih storitvah, eh, storitvah nasplošno. Zato sem tu vložila predloge sprememb. Strinjam se s poročevalcem, da je treba zagotoviti dovolj podpore za uh, podjetja, ko skušajo uporabljati uh, ta uh, notranji trg, naprimer uh, točke vse na enem mestu. treba je tudi zagotoviti zadostno podporo za države članice, ko bodo izvajali zakonodajo o notranjem trgu. Ne vemo, koliko dela je bilo povezanega s pripravo zakonodaje in eh, zagotoviti moramo, da bomo to zakonodajo lahko primerno izvajali. Danes eh, smo že razpravljali o taki pomoči in podpori, kaj bi še lahko naredili. Eh, ali naj bo to prek evropskega semestra ali pomoč eh, posameznim državam, tako da se zapolnijo vrzeli, predvsem na področju storitev. Mislim, da bi to bilo koristno. Pomembno je tudi, da je komisija na prednostni seznam uvrstila potrebo po investicijah. Eh, slišali smo, da je veliko vir za naložbe predvsem iz zasebnega sektorja, tudi dostop do financ za majhna in srednja podjetja in pa za večje projekte. To bi tudi morali vključiti. Povsem se strinjam z zadnjo govornico, ko je omenjala uh, svež nov denar. Uh, ne razumem tega, ta odbor je ponavadi zelo specifičen zame, kot ekonomistko pa je ta izraz nesprejemljiv. Zato ga želim izločiti iz kompromisnega predloga sprememb. Hvala za pripravo kompromisnih predlogov. Veselim pa se že razprave pred glasovanjem. tukaj smo pravili veliko dela, sama sem bila poročevalka pri gospodarskem upravljanju, ko smo vzpostavljali ta uh, semester. Zato mislim, da moramo v svojih komentarjih biti zelo specifični. Mr. Goja from Aldi gospod Goga iz eh, skupine Alde. Kako izgovorite ime? Goga. Saj ni tako težko. Gospod Goga iz skupine Alde. Dobro, želim čestitati poročevalcu. Mislim, da je pripravil dober usnutek mnenja tudi dobre kompromisne predloge sprememb, to je zelo spodbudno. Veseli me, da smo o petem odstavku našli kompromis. Najprej smo pozivali, eh, oziroma je poročilo pozivalo k eh, dodatnim sredstvom, eh, k injekciji svežega denarja. Vendar po mojih izkušnjah to ne deluje. taka injekcija ne bi državam pomagala, da izidejo iz krize, pravzaprav bi lahko stvari še poslabšala. Iz krize lahko izidemo samo, če bomo oblikovali politike usmerjene v prihodnost in eh, če bomo eh, sprejeli težke odločitve o reformah. Treba je ukrepiti podjetja, majhna in srednja podjetja in dati dostop do denarja in eh, izboljšati tudi njihovo poslovno okolje. Eh, obrestne mere so nizke, vlade bi lahko izdajale več eh, obveznic, vendar vseeno majhna in srednja podjetja nimajo dovolj sredstev. Eh, poleg tega bi lahko imeli bančna jamstva za posojila. Majhna in srednja podjetja bi tako lahko prišla do denarja, lahko bi zaposlovala nove ljudi. In mislim, da bi res morali podpreti ta podjetja, jim omogočiti dostop do sredstev eh, in eh, na ta način eh, zagnati gospodarstvo. Evropska centralna banka bi tu tudi lahko pomagala. Potem digitalna agenda, ta nudi podporo digitalnemu gospodarstvu. Številni sektori so s tem povezani. Pa še storitve e-upravljanja. glasovanje prek spleta, naprimer, tako bi lahko izboljšali učinkovitost. To Evropa potrebuje in mislim, da bi se morali na to osredotočiti v prihodne. To je nekaj eh, točk, ki sem jih želel izpostaviti in upam, da bomo lahko vsi skupaj eh, sodelovali in postali bolj učinkoviti. Hvala. Denis de Jong. Denis de Jong. Hvala, gospa predsednica. Mislim, da to poročilo odraža delo, ki je bilo upravljeno v tem odboru v preteklosti. Ne spominjam se, da je Andreja Švab pripravil eh, poročilo na lastno pobudo, zakonodajno poročilo in je vključil eh, enotni trg v ekonomski semester. Takrat eh, smo imeli izbiro določene politične skupine so si za to prizadevale, druge so bile proti. In uh, tako je prišlo do uh, nasproti tudi znotraj tega odbora. Takrat smo menili, da je zelo pomembno, da odbor kot celota pove, da notranji trg mora uh, postati del gospodarskega semestra. Uh, kajti izvajanje eh, določb enotnega trga nas še vedno zelo skrbi. Kot poročevalec v senci sem zato v tem poročilu eh, eh, tudi skušal čim več predlogov spremem podati in jih bom tudi podprl. Nekaj točk pa še želim izpostaviti. Kot je povedal že prejšnji eh, govorec, če se osredotočimo na eh, sama podjetja, eh, potem bodo stvari postale lažje. Če pa vključujemo še druge elemente, se stvari zapletajo. Prvi kompromisni predlog, tukaj vidimo, da se omenjajo strukturne reforme strukturne reforme. To je tudi eh, tak nejasen izraz, eh, o katerih smo govorili že prej. Ne vemo točno, o kateri reformi govorimo, o davčni reformi. Ne, za mojo državo nizozemsko to eh, ne velja. Potem ali gre za reformo trga dela. Torej, ta izraz ni zelo specifičen in s tem so povezane neskončne razprave. Mislim, da bi. Eh, morali to eh, izuzeti in se potem osredotočiti na sam enotni trg. Potem drugi kompromis. Malo sem se nasmehnil, ko sem videl izraz svež eh, denar ali nov denar. Nekateri mislijo, da je denar umazan. Tukaj je mišljeno, da potrebujemo več denarja vendar, kot so rekli nekateri, se tudi sam strinjam, da več denarja ni vedno najboljša rešitev. Zato se s predsednico strinjam, da bi to morali izločiti iz kompromisa. Vendar pa tudi, če bomo to izločili, še vedno ostaja možnost, da so vlaganja takšna, kot eh, si vsak predstavlja po svoje. Potem tretji kompromisni predlog. Eh, škoda se mi zdi, da smo visoko kakovost zamenjali samo s kakovostjo. Mm, potem je pa še izraz eh, affordable public services, torej eh, dostopne, cenovno dostopne javne storitve. Tudi to je nejasno, kajti nekaj je lahko dostopno za nekoga, pa ni za nekoga drugega mislim, da bi to morali tudi nadomestiti oziroma zamenjati. E, mislim, da se lahko e, o ostalih stvarih še pogovorimo. Najpomembnejši je prvi e, kompromisni predlog, pa še moj komentar o svežem denarju. Upam, da bomo našli rešitev. In, e, upam, eh, da bomo lahko potem jutri glasovali za to poročilo. Hvala, Pascal Durand. Pa de, pa de Nimam eh, posebnih komentarjev, gospod predsednica. Thank you. Um, so I only have... Hvala. Eh, še Ana Marija Koraca Bil se je javila k besedi. Eh, hvala, tudi sama sem želela čestitati Sergiu Koferatiju za to odlično mnenje. Strinjam se s prejšnjimi govorci, eh, razen z Denisom De Jongom, eh, kaj ti zelo jasno je, kakšne strukturne reforme so potrebne, odpreti je treba trg storitev, da bomo tako lahko izkoristili potencijal enotnega trga. Podpiram kolegico poročevalko v senci iz ELS glede eh, kompromisnih predlogov sprememb. Eh, ta svež denar, to ste vsi komentirali. Mislim, da je pomembno to, kar je rekel Sergio Koferati. Osredotočeni moramo biti na namen tega poročila. Kakšen je njegov namen? Na vrh parlamentarne agende eh, je treba uvrstiti to, da bo enotni trg steber evropskega gospodarstva. To mora postati prioriteta eh, tudi za komisijo in svet in ta enotni trg moramo povezati eh, z različnimi področji. Ne smemo iti v različne smeri. Gre za to, da se izkoristijo instrumenti, ki jih imamo na eh, razpolago. Ne, da zagotavljamo več denarja, ampak da izkoristimo to, kar imamo. Eh, mi smo s svojimi predlogi sprememb to želeli doseči, da bi se osredotočili na učinkovitost in učinkovito rabo sredstev in da bi se osredotočili bolj tudi na digitalni enotni trg inovacije in trg storitev, eh, kajti tu je potencial za delovna mesta največji. Vsi dokumenti komisije to potrjujejo, eh, poleg tega imamo tudi dokumente neodvisnih raziskovalcev upam, da bo ta kompromisni predlog eh, eh, sprejet oziroma da bomo izločili besedo fresh money, svež denar, kaj ti ne potrebujemo več denarja, ampak boljšo uporabo sredstev. Hvala. Um, Hvala, če ni drugih govorcev, potem se že veselim. Glasovanje jutri. Aha, še nekdo. Izvolite. Merci, madame la présidente. Le rap... Najlepša hvala, gospa predsednica. Strategija 2020 govori o rasti, o inovacijah, o zaposlovanju. Rezultati izbrane politike niso prinesli eh, ne rasti, ne zaposlovanja, zgolj večjo prekernost in eh, slabo podobo evropskih institucij gospod Koferati kot večina tega parlamenta želi rešiti težav, težave tega trga, tako da bi poglobil enotni trg, čež da bomo s tem vse rešili, da bomo s tem rešili revščino in vse ostalo. Ta enotni evropski trg je utopija, obenem pa s tem zapravljamo veliko denarja. Podpis TTIP bo povzročil veliko gorja na nacionalni in eh, evropski ravni. Rezultati zadnjih evropskih volitev so pokazali, da večina francozov, ki jih tukaj predstavljam, zahtevajo drugačno politiko drugačno politiko, kot jo vodi ta parlament. Hvala. Okay, Hvala. E, imamo kompromisne predloge. Danes popovdne in zvečer bomo še imeli sestanek. Eh, na sestanku koordinatorjev pa bomo razpravljali o postopkih v tem odboru. Pogledali bomo tudi nov eh, koledar sestankov. Um, mislim pa, da bi bilo koristno, če bi kompromisne predloge eh, še enkrat eh, razdelili poslancem. Eh, hvala vsem, da se s tem ukvarjate, hvala za upravljeno delo. Še posebej za nove poslance je pomembno, da dobijo kompromisne predloge oziroma da jih dobijo malo prej, kot so jih dobili v tem primeru. Hvala. Sestanek je zaključen, se vidimo popovdne.